Dame in gospodje, spoštovani kolegi, dobrodošli pri tej ustanovni seji odbora sede. Čestitke kolegom, ki ste bili izvoljeni in tudi tistim, ki ste bili ponovno izvoljeni v ta pododbor. Gre za pododbor, ampak to ne pomeni, da je to odbor druge kategorije varnost in obramba, to sta dve pomembni temi in tukaj ne gre zgolj za razpravo o dveh zadevah, ki ne obstajata, kot recimo obramba na evropski ravni, ampak se ta odbor ukvarja oziroma ta pododbor ukvarja z evropsko varnostjo, ki je zapisana v uh, pogodbah o Evropski uniji. Zato mislim, da bomo delo odlično opravljali tako v pododbaru, kakor tudi eh, na terenu. Seja se pričenja. Danes bomo izvolili predsedstvo tega pododbora, torej eh, bomo izvolili predsednika in podpredsednike. Začeli bomo z izvolitvijo predsednika tega pododbora naj navedem še imena uh, namestnikov, ki bodo glasovali v imenu polnopravnih članov, ki so odsotni za skupino SND, gospod Viktor Boštinaro in za skupino ELS, gospod Ivo Belet in gospod McAllister. Quorum. je dosežen, to pomeni 8 poslancev. In uh, sedaj me zanima, ali imajo poslanske skupine kandidate za predsednika. Jeffrey Van Orden ima besedo. Uh, Hvala lepa. Naj povem, da smo zelo uživali v vašem predsedstvu temu pododbaru v prejšnjem sklicu. Hvala lepa za opravljeno delo. V imenu skupine konzervativcev in reformistov bi predlagal gospo Ana Fontiga kot eh, predsednico tega pododbora. Gospa Fatiga je zelo cenjena eh, članica eh, polskega parlamenta. Bila je vodja kabineta pri predsedniku eh, in tudi zunanja ministrica Polske. Torej ima veliko izkušenj in eh, bi lahko tako odlično upravljala to delo. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa, gospa Futiga, ali sprejemate eh, nominacijo? Ja, sprejemam jo. Ja. Fatiga je bel et bien membre titulaire. Gospod Fatiga je polnopravna članica tega pododbora. Izpolnila je tudi svojo izjavo o finančnih interesih, tako da uh, je ustrezna kandidatka. Ali imamo še kakšno drugo kandidaturo? Ana Gomeš. Um, oui, ja, gospod. Uh, predsednik, tudi jaz bi vas pozdravila in se vam zahvalila za odlično predsedstvo temu pododboru, ki je zares zelo pomemben. Rada bi v osebnem imenu predstavila svojo kandidaturo, seveda ne eh, dvomim eh, v odlične sposobnosti gospe Fatige, ampak mislim, da je skupina EKR vedno znova povdarjala stališče, ki je v nasprotju z potrebo po skupni evropski obrambni in varnostni politiki. In če je to eh, stališče njihove skupine, potem mislim, da gospa Fatiga ni primerna za predsednico tega pododbora. Sama sem uh, Eh, sem eh, članica tega odbora že odkar je bil ustanovljen, torej od leta 2004. Zelo dobro poznam tudi vso delo, ki smo ga morali upraviti, da bi eh, zagotovili verodostojnost tega pododbora. Kolega pred vami in tudi vi sam, gospod predsednik, ste veliko storili v tej smeri. Če gospa Fatiga eh, podpira stališče eh, gospoda Van Ordna, ki jo je tudi predlagal in to stališče je že večkrat eh, zelo dosledno predstavil, gre za stališče, ki je v nasprotju nasprotju z Evropo varnosti in obrambe, Eh, potem menim, da bi bilo posebno neprimerno, da bi gospod Fatigo imenovali na to mesto, še prav posebej eh, v tem trenutku, ko se Evropska unija srečuje z krizo v svoji bližnji soseščini. Torej, eh, gospod Fatigo, prosim, da pove, kakšno je njeno stališče na to temo. Če se strinja z stališčem gospoda Van Ordna, potem. Eh, pa bi tudi sama kandidirala za predsednico in prosim za tajno glasovanje. Dve točki. Prva točka glede predstavitve kandidature. Torej, kandidatura lahko v imenu skupine ali pa eh, lahko eh, nominacijo vložita dva poslanca. Torej, če vas eh, podpirata še dva poslanca, potem uh, lahko uložite svojo kandidaturo. Sedaj pa bom eh, vrnil besedo skupini EKR. Gospod Van Orden, hvala lepa. Gospod predsednik, seveda tukaj ne gre za uh, mojo kandidaturo, tukaj gre za nominacijo skupine. Nominirali smo gospod Fatigo, torej prvič. To Je pomembna točka. Drugič pa smo v Evropskem parlamentu, to je demokratična inštitucija, ki zastopa številna stališča in povsem prav je, da so ta stališča tudi ustrezno zastopana. In tretjič, nominacije eh, potekajo po Dontovem sistemu, ki seveda zagotavlja, da so upoštevani tudi interesi manjših eh, skupin in seveda tudi eh, držav mislim, da bi eh, bil tako rek korak eh, gospe Gomešove, nevaren korak v napačno smer. Hvala lepa, gospa Fatiga. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospa, predstavljam Polsko, to je moje ustavno okrožje. Poleg tega sem vodila delegacijo Polske na medvladnih konferencah, ko smo se pogajali o Lizbonski pogodbi. In zelo dobro poznam vsebino člena 42, ki se nanaša na skupno obramno in varnostno politiko. Torej, naj v svojem mnenju povem da besedilo in duh tega člena govorita o skupni varnostni in obrambni politiki. In seveda pogodbo spoštujem, pri tem pa nimam predsotkov glede držav članic, ki iščejo varnost tudi v drugih zavezništvih, kot je NATO glede na to, da sem članica protikomunistične opozicije na Polskem, naj povem, da zelo cenimo varnost, ki izhaja iz tega zavezništva. Torej, zelo cenim vse to, o čemer sem se pogajala in Polska je to pogodbo tudi ratificirala, polski predsednik jo je podpisal. Torej, je to zakon zakon, ki me zavezuje in zakon, v katerega verjamem. Vendar pa mi ne bi bila všeč eh, skupna obrambna in varnostna politika, ki bi nadomestila varnost, ki nam jo zagotavlja NATO. Eh, Ker to ne bi bilo primerno za moje precej nemirno regijo, iz katere prihajam. Hvala lepa. Gospod Baško. kot veste, kar zadeva postopek, jaz bi podprl kandidaturo gospe Gomeš in tudi eh, drugi poslanci bi jo podprli. Ampak tukaj ne gre za eh, osebne lasnosti posameznih e, kandidatov, gre za odnos odbora, ki je del Evropske unije. Če se odrečemo skupni varnostni in obramni politiki v Evropski uniji in sicer v odboru, ki je namenjen ravno v spodbujanju skupne obramne in varnostne politike in če prenesemo vse na NATO, čeprav NATO podpiram, bil sem zunanji minister, ki se je pogajal o vstopu Romunije v NATO, torej sem povsem pro NATO ampak mislim, da ne smemo imeti konkurenčnega pogleda na to. Ne gre za ali ali, gre za dopolnjevanje. Gospa Fetiga je nekaj dodala, vendar po tolmači tega nismo slišali, kaj ti ni vključila mikrofona. Uh, Gospod Pašku odgovarja, uh, ja, če bi iz vašega sporočila razbral to, kar ste zdaj rekli, potem ne bi bil zaskrbljen. No, te razprave smo imeli že v 50-ih letih. Sedaj pa predlagam, da preidemo na postopek. Torej, glasovali bomo z uh, ploskanjem, če je gospa Fatiga edina kandidatka, če Ana Gumeš ustraja pri kandidaturi, pa bomo imeli elektronsko glasovanje. Torej, elektronsko glasovanje, tajno glasovanje, prosim, da vsi vzamete svoje glasovalne kartice. La, la candidature de Madame Gomez. Kandidatura gospe Gomeš je bila uh, predstavljena in več kot dva člana pod odbora sta jo podprla, torej je vse v skladu s pravili. Gospa Gomeš je polnopravna članica tega pod odbora in je izpolnila tudi izjavo o finančnih interesih, torej je kandidatura dopustna. Elektronsko bomo glasovali, tajno torej, o teh dveh kandidatkah in naj vas spomnim še. da imate dva gumba, plus in minus. Se zeleni gumbo za gospo Fotigo in sicer gre tukaj za besedni vrstni red, rdeči gumb pa je za gospo Gomeš. Vam je jasno vse to? Ja? Potem glasujemo. A deux personnes sont en trop. Dva preveč glasujeta, samo polnopravni člani lahko glasujejo in namestniki, ki smo jih navedli na začetku. Dve glasovalni kartici preveč imamo. Im une, une en trop. Še en poslanec preveč je. Ne vem, iz katere skupine. Je sedaj vse v redu? Lahko vas opozorim eh, še na to, koliko glasov ima posamezna skupina. ELS 9, SND 8, EKR 3, ALDE 3, GUE 2, Zeleni 2. EFDD 2 in eh, nepovezani poslanci en glas. Še zmeraj imam enega poslanca preveč. Tisti, ki ne glasujete, prosim, izvlecite svoje glasovalne kartice. Dobro, sedaj je vse v redu. Ne, Ne, ne, še zmeraj vas je 32. Torej, prosim, dogovorite se znotraj poslanskih skupin. Dobro, sedaj vas je 30. Odlično. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Spet nas je 31. To je nemogoče. Poslušajte me, saj zadeva ni tako zelo zapletena. Še dobro, da nas ni 250. Glasujemo zeleni gumb za gospod Fatigo in rdeč za gospod Gomeš in še zmeraj vas je 31. ELS, vse v redu, mene morate tudi vključiti. Osem glasov za S in D, ja? Sedaj vas je 30.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 arm is rich. That's okay. mm-hmm. I like to, to thank. Rada bi se zahvalila pod odboru. Torej, pod odboru za varnost in obrambo, zato da ste me izvolili na to častno mesto predsednice odbora. Rada bi se zahvalila tudi prejšnjemu predsedniku za njegovo odlično delo in vsekakor se bom trudila nadaljevati njegovo delo, izkoristila bom njegove izkušnje in tudi izkušnje sekretarjata, ki mi bodo pomagale pri mojem delu. Sedaj pa nadaljujemo z drugo točko na dnevnem redu. Izvoliti moramo podpredsednike tega pododbora. Torej, kvorum je dosežen. Velja pa tudi enak seznam namestnikov, ki bodo glasovali na mesto članov. Besedo dajem predstavniku skupine, ki bo predstavil kandidata za položaj prvega podpredsednika. Mr. Killen, floor is yours. Gospod Killen, izvolite. Najlepša hvala in čestitam vam, gospa predsednica. V imenu skupine ILS e bi rad predlagal za prvega podpredsednika svojega kolega Mihajla Golerja. Ta ima namreč velike izkušnje na področju zunanje politike in obrambne politike znan pa je tudi po tem, da zna doseči kompromise in dobro sodelovati. To je torej naš kandidat za prvega podpredsednika. Najlepša hvala. Gospod kandidat, ali sprejemate to nominacijo? Da, prav, najlepša hvala. Oddali ste tudi izjavo o finančnih interesih. Tako torej predlagam, da sedaj izvolimo prvega podpredsednika s ploskanjem. Thank you. Najlepša hvala. Izvolili smo torej prvega podpredsednika, zato ga prosim, da se mi pridruži na mizi predsedstva. The second, uh, Drugi, drugega podpredsednika je tudi predlagala skupina ELS. Ali lahko potrdite kandidaturo gospoda Štetina. Izvolite, gospod Kejl. Ja, še enkrat najlepša hvala. V imenu naše skupine bi radi predlagali na mesto drugega podpredsednika, kolega Jaromira Štetino, ki sedi tukaj za mano. Najlepša hvala. Gospod Štetina, ali sprejmete to nominacijo? Najlepša hvala oddali ste tudi izjavo o finančnih interesih. Predlagam torej, da kandidata izvolimo s ploskanjem. You, Najlepša hvala. Torej, gospod Štetina je izvoljen kot drugi podpredsednik odbora za varnost in obrambo. Prosim, da se nam pridružite za mizo. Now... Sedaj pa prosim predstavnika SND, da predstavi kandidata za mesto tretjega podpredsednika tega pododbora. Gospa predsednica, z veseljem predlagam kolega Kana, ki je zelo izkušen politik tudi na področju obrambe. Thank you. Najlepša hvala. Prav, vaša izjava o finančnih interesih je bila sprejeta. Gospod Kan, ali sprejmete to kandidaturo? Prav. V tem primeru prosim, da potrdimo tega kandidata za ploskanjem, glede na to, da ni drugih kandidatov thank you. Najlepša hvala. It was uh, the last uh, four candidates. Sedaj pa še četrti podpredsednik za, torej našega pododbora za varnost. Tega je predlagala skupina GUE. Ali lahko predstavnik predstavi, kdo je vaš kandidat? Gracias. Desde el UNGL queremos proponer a Sabine. Najlepša hvala. Ja, mi predlagamo Sabine Lözing, ki je že od leta 1990 evroposlanka v zadnjem mandatu je bila koordinatorica naše skupine in sedaj je tudi bila ponovno izvoljena na to mesto. V tem pododboru je že v prejšnjem mandatu sodelovala in zato je zelo izkušena na področju varnosti in obrambe. Prav zato predlagamo njo za zadnje mesto podpredsednika. Gospa Lezing, ali sprejmete to nominacijo? Da. Oddali ste tudi izjavo o finančnih interesih. Prav zato lahko izvolimo Sabine Lözing na četrto mesto podpredsednice z ploskanjem. Thank you and... Najlepša hvala, prosim, da se nam pridružite za mizo. Thank you. Now we move. Najlepša hvala, sedaj pa nadaljujemo z tretjo točko na dnevnem redu. Rada bi, da potrdimo razpored naslednjih sej našega odbora do konca leta 2014, torej do decembra. Prvi sestanek bo potekal 11. septembra. Rada bi vas opomnila na to. Torej, rada bi vas opomnila, da bo to po dopustih in takrat bomo gotovo imeli veliko pomembnih dogodkov. imamo tudi posebno obdobje priprave, ko se bomo pripravljali na naslednji vrh NATO, ki bo prav tako potekal v septembra v Walesu. Po vsej vrednosti bomo torej imeli veliko dela. Poleg tega bi člane razširjenega predsedstva rada prosila, da se dobimo v Štrasburu, kjer bomo razpravljali o pomembnih temah ki zadevajo delo tega pododbora. Če se torej strinjate z tem predlogom in ne slišim nobenih nasprotovanj, potem bi sprejeli ta razpored sej. Yeah. Ja. Oh. Okay. So... Prav drugih točk po točko razno ni, zato